Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to... Kolegice in kolegi, sedaj pa otvarjam skupno zasedanje odbora AFET in odbora za razvoj in odbora za proračun. Točka ena, sprejetje dnevnega reda. Kakšna, kakšen komentar? Gospod Kastaldo? Kastaldo? Ja, ja, vedno, vedno, vem. Smo pa že zapisali, brez skrbi. Obvestila predsednika, seveda jih ni. Točka tri, potretju zapisnika, komentar, ne, dobro, točka štiri, torej FSD in vzpostavitev jamstva in pa jamstvenega sklada za FSD. Lep pozdrav vsem na današnjem zasednju, kot veste, zakonodajni predlog, ki je pred nami, predstavlja pomemben element za krpitev naših eh, prizadevanj kot Evropska unija za boj proti mm, razlogom za migracije v Afriki in na eh, evropski soseščini. V zadnjih tednih so naši odbori, vsi trije, opravili z mnenj s komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje in z širokim naborom deležnikov in poročevalcev, ki so pripravljali eh, poročilo. Zdaj imamo skupno 300 86 amantmajev, ki jih moramo obravnavati na glasovanju, ki bo potekalo 24. aprila. Preden poročevalce prosim, da predstavijo svoje delo, se obračam k so predsedujočim, gospodu Artuiju in gospodu Pongi, ki je tudi tu v, in nadomešča gospod McEvern. Želite kaj dodati, gospod Artui? Ne. Moris tudi ne. Uh,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 povabili k tem četrtem skupnem sestanku treh odborov. Hvala vsem poročevalcem in poročevalcem v senci. Se slišimo? Mikrofon deluje, da? Torej, skupaj so pripravili amandmaje, pripravljajo kompromise in rad bi na koncu spomnil, da je ključnega pomena, da izkažemo veliko mero konstruktivnosti in enotnosti, kaj ti potrebujemo parlament, ki bo enoten v pogajanjih s svetom in nobenega dvoma ni, da nam bo tudi uspelo. Okay. Okay, hvala lepa. Gremo naprej k trem soporočevalcem, gospa Gardija Zabal, gospod Kukan in gospod Franzulika. Kdo začne? Ste se že dogovorili? No, dame imajo prednost. Gospa Gardija Zabal, izvolite. Bueno, pues muchas gracias eh, a los tres presidentes. Hvala lepa vsem trim, vsem trem predsednikom, kot eh, je že bilo rečeno, smo se vsi tri odbori zoprti vse stali na zadnjem tovrstnem skupnem zasedanju pred glasovanjem v zelenem tednu. Hvala vsem poročevalcem, gre za res eh, težko, težko nalogo, težko delo. Uh, najprej smo imeli veliko dela z oblikovanjem naših idej in potem tudi je bilo potrebno te ideje nekako dati na papir, ampak na koncu koncu je bilo vse skupaj manj težko, kot se nam je eh, zdelo. E, imamo že kar nekaj izkušenj s sodelovanjem vseh treh odborov na enakopravni ravni in mislim, da nam je uspelo sodelovati na kar se tako operativen in. Uh, poenoten način, kot je že dejal gospod Artuji. Hvala tudi poročevalcem v Senci, kot je bilo rečeno, 386 amandmajev je bilo uleženih. Poročevalci v Senci so resnično dobro sodelovali z nami pri teh kompromisnih predlogih in 24. sem prepričana, da bo ta kooperativnost tudi jasna na glasovanju in da bomo dejansko priča izboljšavam predlogov, ki so pred nami. Hvala tudi sekretarjatom vseh treh odborov, kajti trije različni odbori, trije različni poročevalci eh, so bili tu udeleženi nova pravila dela v parlamentu imamo in naš namen je bil poenostaviti naše delo. Eh, res pa je, da smo potrebovali določene obdobje, da smo se nekako navadili dela. Torej, amandmanov je bilo veliko, veliko dela je bilo, ampak vse nas je gnal isti duh eh, in eh, želje po doseganju istega cilja, tako da mislim, da imamo pred seboj eh, robusten kompromis. Nekaj iz manjših izboljšav je še potrebnih, mislim pa, da imamo kar dober kompromis, približno 25 kompromisnih amandmajev je zdaj že pripravljenih in mislim, da smo z njimi bistveno izboljšali besedilo. Ne bi šla v podrobnosti, o tem smo govorili že vsega, Eh, večkrat. Torej, tu bi zlasti želeli uh, izpopolniti določene definicije, naprimer uh, eh, pogojenosti uh, in tako dalje. In uh, prav tako uh, smo uh, želeli tudi podpreti um, okoljske politike, boj uh, proti podnebnim spremembam, okrepiti smo želeli tudi politike na področju enako, mm, enakosti med moškimi in ženskami in pa. Uh, Eh, spoštovanja človekovih pravic. Na to eh, smo delali tudi eh, na EFSI-ju in v zvezi s tem smo dodali tudi zelo pomemben amadma v zvezi z sedmimi kazalniki, ki se bodo uporabljali za kandidatne projekte in to je pomembno z osebinskega vidika in tudi z vidika kriterijev za uporabo teh sredstev. Na to, kar se tiče vsebine eh, letnega poročila, ki ga je treba eh, eh, predstaviti tako komisiji kot parlamentu, tudi na tem področju smo vsebinsko predlagali kompromisni amandma glede 17. člena, če se ne motim, in ki je povezan z preglednostjo in pa informiranjem. Na to bi se še enkrat eh, pove, po, zahvalila eh, soporočevalcem. Eh, kot rečeno, moramo še um, dokončati glasovalni seznam, ampak to smo praktično že končani in upam, da bomo s tem končali pred uh, veliko nočjo. Poskušali bomo, eh, kolikor bo to mogoče, da se bomo s tremi soporočevalci strinjali, zato da bomo lahko tudi podali eh, svoje priporočila. Ampak v tem hipu ne morem eh, zagotoviti, da bomo lahko za vse amadmaje oblikovali tudi priporočila. Ampak mislim, da za večino bomo to uspeli narediti. Hvala lepa, zdaj pa gospod Kukan za odbor AFET. Uh, Hvala lepa. Uh, Zahvaljujem se um, predsedniku odbora za proračun za njegov konstruktiven, pozitiven ton glede tega, kako naj se lotimo teh uh, pogajanj s svetom in komisijo bom kratek, nimam nobenih težav s tem, kar je povedala kolegica. Rad bi se tudi sam zahvalil so poročevalcema za sodelovanje. Imeli smo zelo poslovne pogovore in oblikovali kar se da najboljše predloge. Rad bi se dotaknil dveh stvari in sicer nasplošno je to četrta priložnost, ko naši trije odbori, torej Deve, Buč in Afet, razpravljajo o tem. Strinjam se, da je to zahteven dosje, težek dosje, ne samo z vidika upravljanja, temveč tudi z vsebinskega vidika. Na začetku bi nakratko ponovil to, kar sem povedal že pri prejšnjih razpravah. Evropski uh, sklad eh, za uh, trajnostni razvoj mora biti inovativen finančni instrument in mora prispevati k razvoju naložb zasebnega sektorja in zlasti uh, pomagati pri razvoju, oblikovanju razvojnih politik eh, v revnih državah. Želimo pomagati pri razvoju, istočasno pa ta instrument ni samo instrument razvojne pomoči in ne smemo ga videti kot takega. Ta instrument temelji na jamstvih zasebnim uh, investitorjem, kajti morali bomo pritegniti kapital uh, v države in sektorje, ki predstavljajo večje tveganje, kamor sicer nihče ne bi investiral. In zato je treba stimulirati socialno-gospodarski razvoj, zato da se odpravi oziroma ublaži tudi razloge za migracije. Omenjeno je bilo, da imamo 386 predlogov sprememb. Zahvalil bi se kolegom za njihove prispevke. Kot je bilo omenjeno, smo zaenkrat eh, razpravljali o 25 kompromisnih amandmajih. Če tudi se razhajamo glede nekaterih vprašanj, pa smo oblikovali nekaj razumnih predlogov, po mojem mnenju če želimo, da bo ta instrument eh, deloval, potem je treba zagotoviti, da bomo učinkoviti in treba se je bolj osredotočiti. Kaj to pomeni? Če želimo biti učinkoviti, moramo biti na jasnem glede tega, kaj so glavni cilji. Ne smemo tega preč obremenjevati z dodatnimi cilji. Zato se ne strinjam s tem, da bi razširili še eh, z dodatnimi specifičnimi cilji eh, ta instrument. Mora biti jasno, da je ta instrument, eh, da dopolnjuje druge instrumente razvojne pomoči, ampak da deluje tudi po drugačni logiki. Moramo zagotoviti učinkovito uresničevanje tega instrumenta in to pomeni, da bomo morali imeti tudi učinkovito strukturo upravljanja, ki ne bo po nepotrebnem obremenjevala ali pa uvajala še dodatne ovire eh, za eh, zasebne eh, investitorje, mm, kajti zasebne investitore in finančne institucije moramo pritegniti eh, s tem, da eh, promoviramo eh, posle, da ustvarjamo delovna mesta. In to je zlasti pomembno, to financiranje je zlasti pomembno za MSP-je v državah v razvoju. In Ne na zadnje, potrebujemo ustrezen parlamentarni nadzor in upogled v odločitve v zvezi s strateško usmeritvijo tega instrumenta. To so po mojem mnenju načela, ki sem jih eh, sledil, ko smo razpravljali o kompromisnih eh, predlogih eh, in zopet se. Še enkrat zahvaljujem vsem tistim, ki so delali na tem dosegu. Kot sem že povedal, so bile razprave obsežne, vsebinske, ampak najpomembnejše je, da bomo imeli instrument, ki bo lahko opravil svojo nalogo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, Edvard Kuken. Gospod Fronzulica ima besedo. Hvala. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, spoštovani kolegi, najprej bi se tudi sam zahvalil ostalima dvema soporočevalcema in pa vsem um, poročevalcem v senci. Mislim, da smo dobro delali in v dobri veri. Uh, ko smo oblikovali teh 25 kompromisnih predlogov sprememb. Veliko je bilo že rečenega, želel bi samo podati nekaj sporočil v zvezi s tem zelo pomembnim urodjem Evropske unije, ki bo uporabljen zlasti v Afriki in uh, v, uh, zahodni, v vzhodni Evropi, torej v državah. Um, um Eh, za vzhodnega partnerstva, torej EFSD, je zelo pomemben eh, svežen, eh, ki se nanaša na trajnostni razvoj in ki um, vlaga tudi v socialno-gospodarsko odpornost v državah partnerkah in zlasti pri implementaciji um, pariškega sporazuma o podnebju in pri obleženju učinkov migracij. Želel bi izpostaviti nekaj vidikov iz tega poročila, zlasti koncept dodanosti, ki zagotavlja, da bo EFSD uh, eh, prispeval k uh, trajnostnemu razvoju in sicer pri tistih eh, projektih, ki ne bi mogli biti uresničeni brez eh, tega instrumenta EFSD. To je ključno. Eh, ta dodanost, komplementarnost in koherentnost mora biti zagotovljena tudi pri implementaciji agende 2030. Če želimo, da bo EFSD uspešen, moramo biti zlasti pozorni na tiste države, ki jih zaznamuje konflikt oziroma posebna ranljivost. In pri tem je treba upoštevati zlasti njihov eh, kontekst, kontekst, v katerem bo to izvedeno. V odnosu do tega instrumenta bo eh, Evropski parlament eh, imel status opozovalke in moramo zagotoviti, da bo lahko interveniral tudi v razpravah instrument se bo izvajal v lokalnih eh, valutah, eh, v eh, državah partnerkah in indikatorji, ki vključujejo tudi um, Mm, enakopravnost med moškimi in ženskami, bo zagotovil, da eh, bodo eh, te, ti projekti eh, dejansko izpolnjevali cilje EFSD. Na to bo računsko sodišče tudi vse to letno presojalo. Pomembno je, da delegacije Evropske unije vključijo informacije v zvezi z priložnostmi za financiranje, ki jih predstavlja EFSD v vseh sporočilih z nevladnimi organizacijami, organizacijami civilno družbo eh, in pa poslovnim sektorjem. In ne nazadnje bi se zahvalil vsem tistim, ki ste sodelovali pri tem pomembnem projektu, eh, torej eh, poročevalcem v senci, ostalima dvema poročevalcem, vsem strokovnjakom in pa asistentom in veselo veliko noč. Hvala. Torej, prisluhnili smo trem poročevalcem, sedaj pa imam na seznamu sedem kolegov. Bom prebral imena, če sem koga izpustil. Right. The names are Mr. Ponga, Mrs. Post, Mrs. Kienge, Mr. Vistesen, Mr. Kermel, Miss Yetinemeki, Miss Hautala and Mr. Castaldo. Moramo končati ob pol dvanajstih, oziroma po pol enih, se pravičujem. Eh, zato vas prosim, da se držite časa dveh minut in eh, začeli bomo z gospodom Pongo. Hvala lepa. Bom, poskusal, bom poskušal biti kar se da hiter. Kot so povedali že drugi kolegi, bi tudi sam uh, uh, povedal, da je uh, bilo na tem poročilu upravljeno zelo dobro delo. Zahvaljujem se trem soporočevalcem in pa poročevalcem v senci za kompromisne predloge. Samo eno pripombo imam v zvezi z amandmajem 313. Eh, ta amandma sem oblikoval z poslanci iz odbora Deve. In ta amadma pravi, da če je mogoče, bi bilo treba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 dati eh, na voljo tudi evropskim eh, agencijam. To gre za amandma eh, glede člena 10 odstavek 2 in upam, da bodste kolegi to podprli, zato da bo FSD tudi bolj viden na evropski ravni in tudi, da bomo lahko na ta način zagotovili ustrezno mesto tega instrumenta v državah članicah. Hvala, gospa Post. Hvala. Tudi sama bi se eh, zahvalila kolegom za dobro sodelovanje in pa odprtost, preglednost pri eh, pogajanjih. Kot smo povedali že prej, je to prvič, da je parlament eh, v zakonodajnem poročilu delal s tremi odbori. Rada bi izpostavila nekaj temeljnih vidikov, ki so bili zelo pomembni. En med njimi je trajnostni razvoj in človekove pravice. E FSD mora biti eh, skladen z cilji eh, za trajnostni razvoj 2030 eh, in mora biti biti tudi eh, skladen z cilji iz člena 21. In v tem kontekstu mora EFSD zlasti eh, pomagati pri eh, socialnem in gospodarskem razvoju, izkoreninjenju revščine, gospodarskih priložnosti, ustrezne zaposlitve in pri izkoreninjenju revščine glavnih razlogov za migracije, eh, zagotavljanju človek, spoštovanja človekovih pravic, enakopravnosti med moškimi in ženskami in razvoju. Prav tako je treba eh, tudi eh, spodbujati korporativno socialno odgovornost in eh, civilna družba mora biti prav tako prednostna pri projektih, eh, ki se financirajo z tega instrumenta. Treba je zagotoviti ustrezno transparentnost glede obveščanja v zvezi s tem projektom in pa njihovimi um, koristniki. Evropski parlament eh, bo tudi sodeloval v strateškem odboru EFSD-ja, mm, kjer mora Evropski parlament imeti status opazovalca. Na ta način bo parlament lahko še naprej sodeloval pri razpravah. Pomembno je, da zagotovimo tudi komplementarno z drugimi eh, pobudami. EFSD eh, dejavnosti mora biti eh, jasno ločene od zunanjega operativnega mandata Ruske investicijske banke. Hvala. Bom eh, tudi eh, sam eh, zelo kratek. Osredotočil se bom na razvoj eh, in eh, zunanje zadeve. Z vidika EKR je pomembno, eh, da izkorenimo razloge za migracije. To je zelo pomembno za države Evropske unije in za Evropsko unijo. In zato ne bi želeli, da je to poročilo preveč obširno. Moramo se osredotočiti in če tu uvajamo preveč različnih tem, potem bomo izgubili iz predoči to, kar je res pomembno pomembno in zakaj je ta instrument res pomemben iz vidika EKR. Lahko podpremo gospoda Kukana, ki je rekel, da je zelo pomembno, da ostajamo osredotočeni in da ne uh, vključujemo preveč alternativnih vizij. Ne moremo uh, vključiti vseh dobrih del, ki bi jih želeli opraviti, kajti sicer ne bomo uspešni. Uh, Torej, želeli bi tudi ustrezno dobro evalvacijo tega mehanizma, zato da bomo zagotovili, da se ta sredstva uporabljajo na najbolj učinkovit način in tudi, da se lahko um, eh, naučimo nekaj iz preteklih eh, napak in na ta način bomo lahko uh, krepili učinkovitost tudi za naprej. Hvala, gospod Vistezen, gospa Jeten Meki za liberalce. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo cenim cilj, ki ga je omenil gospod Artui, se pravi, da pridemo do skupnega stališča Evropskega parlamenta. To je zelo pomembno. Prav tako se tudi sama zahvaljujem eh, za odlično sodelovanje s kolegi. Osredotočila bi se na podnebne spremembe. To je en od razlogov za migracije. In mislim, da bo v prihodnosti to še pomembnejše. Drugič, Evropski parlament, Evropska komisija sta pripravila cilje, ki niso dovolj ambiciozni to bi lahko spremenili, te cilje bi lahko nadgradili. Rada bi podala primer, naprimer, pomemben konflikt med 2006 in 2011 je eh, prišlo do grozovite suše, ki je vodila v eh, veliko število mm, migracij. Ne trdim, da je suša edina eh, kriva za eh, te migracije, je pa prav gotovo en od glavnih razlogov. Velik del teh sredstev moramo uporabiti za financiranje ukrepov proti podnebnim spremembam. Cilj EFSD-a je 40 odstotkov glede uh, Evropske investicijske banke pa uh, eh, velja, da je raven 50 odstotkov. Zato bi želela, da tudi Evropski parlament eh, ostaja bolj ambiciozen pri uh, teh ciljih. Hvala lepa, gospa Hautala za zelene. Hvala, predsedujoči. Prepričana sem, da smo naredili zelo veliko pri oblikovanju tega odličnega instrumenta za um, angažiranje um, zasebnega sektorja v razvojne politike. Po mojem mnenju uh, Eh, so kompromisni predlogi zadovoljujoči in to velja eh, za eh, vse odbore. Ko bomo glasovali, leta, ko bomo glasovali 24. če se ne motim, mislim, da je treba zlasti izpostaviti komplementarnost in dodatno vrednost tega instrumenta. Tu, tu moramo izpostaviti dejstvo, da uh, gre za projekte, ki sicer ne bi bili financirati. Zato bi predlagala, da ločeno glasujemo o uh, členu 7. Nekaterih eh, stvari morda ne želimo financirati, naprimer um, fosilnih goriv, um, jezov. Mislim, da bi bilo dobro, če bi uh, lahko. Uh, izuzeli eh, ne, nekatere projekte, ki niso skladni za glavnimi cilji, ki je iz koreninjenja revščine. Predlagala bi, da o, eh, o amandmaju 54 uh, eh, glasujemo ločeno. In podpiram tudi to, kar je povedala kolegica v zvezi z eh, podnebjem. Če eh, se zavedamo, kako nujno je to, potem bomo morali biti bolj ambiciozni. Eh, vemo, da svet ne bo tako ambiciozen, kot bi mi želeli biti. Hvala Heidi Hautala. Gospod Castaldo, FDD. Hvala lepa, gospod predsedujoči selezione ovviamente. Rad bi izrazil naše stališče glede tega zelo pomembnega skupnega poročila, ki ga seveda pozdravljamo in nanj optimistično gledamo. EFSD in jamstvo za EFSD, EFSD mora biti po našem mnenju prvi stebr za znanje investicije EU. Stebr, ki mora temeljiti na dolgoročni strategiji, ki sledi ciljem razvoja in preprečevanja globokih vzrokov za migracije. To so minimalni, eh, minimalne zahteve za ustrezen inštrument. Kot prvo, želimo večji podarek na MSP-jih. Eh, nismo nujno proti zasebnim investicijam, ampak želimo si, da ne bodo multinacionalke vodile igre, ampak da bodo tudi MSP-ji, eh, ki predstavljajo bogatstvo številnih evropskih držav, tiste, ki vodijo igro. Prav tako želimo, da ta inštrument ne koncentrira na oblike infrastrukturne projekte, ki imajo pogosto nizek učinek na ustvarjanje delovnih mest in prav tako želimo, da Eh, si, ti projekti, ki se bodo si sofinancirali, eh, ne znajdijo na seznamu kontroverznih z okoljskega ali socialnega vedika. Prav tako je potrebna eh, podrobna eksante analiza in predvsem analiza stroškov in koristi, prav tako je potrebno opredeliti odgovornost do Evropskega parlamenta in posledično Evropskim državljanom in še posebej je potrebno pozornost nameniti vključevanju lokalnih skupnosti prebivalstvo, ki prebiva v teh zainteresiranih regijah, najbolje pozna realnost na terenu in eh, z njimi se je potrebno vse čas posvetovati, kar zadeva uh, definicijo projektov. Pomembna je visoka participacija. Enako velja tudi za financiranje. Uh, ključni izziv je razvoj lokalnega gospodarstva, kajti brez tega nikoli ne bo prišli do socialne uh, rasti, ki je na dolgi rok edina uspešna oblika boja proti migracijam. Dejstvo je, da so številne jurisdikcije nekooperativne, gre za tako mladačne oaze in eh, tudi poročilo eh, o delovanju EIB, mislim, da na to jasno kažem, to so tisti minimalni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, če želimo, da bo naša politika uspešna, ne pa še enkrat ponovno neuspešna. Hvala lepa. Thank you, Mr. Castaldo. And now we come to our... Hvala lepa, gospod Castaldo, še gospa Kjenge in gospod Kajnik. Grazie. Hvala lepa. Tudi jaz bi začela z zahvalo vsem, ki so intenzivno delali na tem programu, tem projektu, temu skladu. Tudi zato, ker je ta sklad zelo pomemben. Mm, zato, da investiramo v preprečevanje tistih eh, najbolj globokih razlogov, eh, ki ljudi navajajo k zapuščanju lastne zemlje. To je še posebej pomembno v smislu navezave med javnim in zasebnim. Mislim, da bi morali tu dati večji podarek tudi na dostop do financiranja, pa tudi na projekte za MSP-je, še posebej za ustvarjanje delovnih mest. Ta sklad ponuja priložnost eh, delati na gospodarskem razvoju, ki je vključujoč in tudi uh, trajnosten. Uh, Eden od velikih problemov Afrike je brezposobnost med mladimi in zato je pomembno, da se ustvarja delovna mesta za mlade eh, in za ženske in da najdemo tudi možnost varstva pravic v svetu dela. Prav tako pa je pomembno izpostaviti zanesljivo skrbo eh, s hrano, varnost hrane. Eh, gospodarsko odpornost. Vse to so pomembni cilji, ki jih mora sodelovati ta cilj. In eh, še zadnja zadeva, ki je zelo pomembna za nas in sicer eh, kompromis k amandmaju 25, uloga parlamenta. Tu moramo poštevati, da poleg parlamenta obstaja tudi paritativna skupščina AKP EU in v tem skladu mm, bi, mislim, da morali obveščati tudi to omenjeno skupščino, glede torej načina, kako se bo ta sklad mm, upravljal, ne samo, da se obvešča Evropski parlament. To se mi zdi zelo pozitivno, kajti na ta način tudi v obdobju pokotonoju lahko zagotovimo pomembno vlogo skupščini AKP EU. Hvala lepa. Thank you, dear colleague. And now Mr. Kermel. Da pa gospod Kermel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej hvala lepa poročevalcem za upravljeno delo. K vsemu, kar je bilo povedano, mislim, da moramo še eno stvar razjasniti. To poročilo, to poročilo izhaja iz tega, da zaradi migracijske krize, še posebej v Afriki, moramo postati aktivnejši. Če je temu tako, potem mislim, da moramo biti tudi dovolj pogumnila, ne le to izredno omenimo, ampak morda končno tudi pripravimo nek celovit koncept za reševanje migracijske krize. Tu eh, bo Evropska unija morala storiti še posebej veliko in eh, moram reči, da še vedno ne prepoznam nekega celovitega koncepta in to bi lahko bila ena podlaga eh, za to, ampak vsekakor nam manjka še nek koncept. Prav tako dvomim, ali z možnostjo tega financiranja garancij in z vzpostavitvijo bančnega sistema resnično lahko dosežemo to, kar hočemo. Vedno zahtevamo več transparentnosti, obenem pa tu začenjamo z nekim sistemom financiranja, kjer je kristalno jasno, da tu ni transparentnosti. Na dolgo in široko lahko govorimo, da bi radi videli to načelo dodatnosti, da želimo to ali ono, dodati to ali ono, izuzeti, ampak to konec koncev niti ne bo več v naših rokah. Tako da mislim, da bi bilo bolj pošteno, če bi rekli, ok, investirajmo v Afriko, to se mi zdi izredno pomembno, tu bi bil pripravljen celo podpreti večje številke, ampak mi EU in še posebej naš parlament pa mora tudi jasno vedeti, zakaj in v kaj investiramo. Torej, boljše so neposredne investicije. Tu lahko storimo nekaj za infrastrukturo, še posebej za izobraževanje. To so, po mojem mnenju, ključne zadeve. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani kolega. Torej, to so bile vse pripombe, koliko sedaj prosim komisijo in službo za zanane delovanje. Bi želeli to komentirati? Eh, torej prosim, eh, povejte, kdo ste in kakšen vaš položaj. Sem ga, sem vodja enote za finančne instrumente v DEFCO iz komisije. Tudi sam bi se zahvalil vsem tem odborom za odlično delo. To je veliko predlogov sprememb, ampak so v glavnem konstruktivni predlogi. Lahko torej sprejmemo ta izziv s temi predlogi, sploh glede eh, dodatnosti. No, ampak standardi so gotovo zelo, zelo visoki, višji kot pa kadarkoli prej pri takšnih razvojnih instrumentih. Seveda, vedno moramo ohraniti to uredbo um, čim bolj izvedljivo in v skladu z cili projektov, uh, torej tako, da se tudi pridobi za sile naložbe. No, tukaj bi omenil nekaj kritičnih točk, vendarle nekaj jih je že, torej nekaj jih je institucionalne narave, torej glede predstavništva parlamenta. To so torej, predstavniki v operativnih odborih in potem tudi glede postopka za delegirane akte za ta okna naložbe. Tukaj gre predvsem za izvajanje. Prav tako pa mislim, da se tukaj lahko zgodi, da bomo imeli konflikte med institucijami, torej med strateškim odborom in pa postopkom za delegirane akte. Za komisijo pa tudi za zunanjo službo je zelo pomembno, da pridemo do prvih odepljivih rezultatov še pred um, vrhom med EU in Afriko. In moram pokazati, da je Evropa nekaj storila. To je sedaj čas veliko izzivi, ampak mislim, da vsi trdo delamo na teh časovnicah. Prvi otipljivi rezultati morajo vključevati prva naložbena okna za partnerstva. Torej, najprej se mora tudi srečati strateški odbor uh, in pa drugi odbori, ki so tukaj relevantni akteri. To mislim, da je zelo pomembno in potem lahko naše institucije in pa poslanike eh, povežemo in lahko potem promoviramo ta projekt tudi na zunaj. Ponovno to lahko storimo eh, ravno pred novembrskim vrhom med EU in Afriko. Glede na trenutni časovni okvir, glede trialogov in pa postopkov, bi rekel tole. Mislim, da se lahko zgodi, da bomo eh, torej zamudili ta naš rok, da bi to sprejeli do poleti. Skupaj z drugimi pravnimi službami pročujemo, kaj se da storiti, torej da bi, bi stvari pospešili na ravni procesa. Ampak še enkrat, čas je za nas zelo pomemben. Hvala lepa. Hvala lepa za to izjavo. Meni se zdi, da je ključno, da to storimo pred poletjem, če se le da. Ne vem, če vi lahko prispevate k temu, da se to zgodi, potem prosim, bilo to čudovito in zelo koristno. Služba za zvonanje delovanje. Imate kakšne pripombe? Prosim, dve minuti, če se da. Hvala sem Francesca Ramondi. Tukaj predstavljam. Globalna vprašanja v naši službi in vprašanja. to, kar je povedal predstavnik komisije, so tudi naša glavna sporočila. Ampak ponovno, čas je zelo pomemben tudi za nas. In še, pogovoriti se moramo z upravičenci, te pa s partnerskimi državami. Tudi to je zelo pomembno, torej, da jih vključimo v takšno sodelovanje in to čim prej. strateške usmeritve in pa to okno za naložbe. Upam, da bomo vse to dorekli soglasno in moramo se pripravljati na posvetovanje z njimi. In to je vse z naše strani. Hvala. Hvala. So pročevalci, želite še kaj dodati? Za konec? Ne. V redu. Prej kolik je še nekaj. Glasovanje. Glasovanje bo 24. aprila ob pol šestih, to je ponedeljek. Če ni drugih točk, gospod predsednik Moris. To pomeni, da smo končali s tem sestankom. Torej, 11 minut pred načrtovanjem rokom in um, dober tek. Hvala.